Allora, iniziamo subito. Takoj bomo pričeli z glasovanjem, tudi zato, ker eh, imamo majčkeno zamudo. Uh, uh, Eh, allora prendete immediatamente posto, iniziamo. Prosim vas, da zasedete svoja mesta, da bomo takoj začeli z glasovanjem. Naj opozorim kolege na to, da na podlagi novih pravil, ki so bila sprejeta, končno glasovanje v zvezi z vsakim eh, dokumentom, svežnjem, bo potekalo poimensko. Ponavadi smo uh, imeli že ta običaj uh, glasovanja ob koncu z elektronskim glasovanjem, ampak potem Eh, v eh, zapisnik eh, smo zapisali samo končni rezultat. Odslej pa bomo tudi vključili poimenski seznam z ustreznimi glasovi, ki so bili oddani za ali proti. Torej to glasovanje bo več torej samo notranjega značaja, ampak bo izid in tudi posamezni glasovi bodo zajeti v zapisnik. Kolega Rubik, izvolite. Hvala, eh, predsednica. Naj vam samo eh, povem, da hkrati poteka tudi glasovanje o skupnih podjetjih tudi v odboru za nadzor proračuna. In ker sem odgovoren za. A, eh, to temo v obeh primerjih in ker nimam še te eh, mo, sposobnosti, da bi bil hkrati prisoten na dveh mestih, eh, vas upozorim na to, da v prihodnje moramo paziti na eh, ta eh, prekrivanja. Eh, seveda, eh, če prosili bi tudi gospod predsednico, pravi govornik, najglasneje govori oproščam se ponavadi govorim eh, kar na glas se mi zdi ampak eh, če eh, me ne slišite potem lahko uravnate jakost v svojih slušalkah Začnimo z glasovanjem. Najprej bomo opravili preverjanje, tako da vidimo, če vse deluje. Glasujemo. Glasujemo, ponavlja predsednica. konec glasovanja. Ampak 54 od, 54 od danih glasov. 56 ustavljenih kartic, pravi predsednica. Bomo poskusili. Gospa Madurel, želite kaj vprašati? Naj vse v redu? V redu, torej, pričnimo z eh, poročilom Del Castillo. 154 in 155 eh, skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvi eh, ama, eh, predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 312 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 d in 114 d za, proti, vzdržani sprejeto. 55 d in 14 d skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. 15 d za, proti, petnajst d ponavljam juri za proti vzdržani zavrnjeno imkoš sedemindvajset za proti vzdržani sprejeto šestinpetdeset d za proti vzdržani sprejeto tristo enaindvajset za proti vzdržani zavrnjeno 57D, 58D, 59D skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. 29 imko za, proti, vzdržani sprejeto. Skupaj 68D, 101D, 173D, 174D, 832D. Za, proti, vzdržani sprejeto. 17. Oproščam se, pravi predsednica. Imamo ustni predlog spremembe številka ena za, za poročevalce, za proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog ena za, proti vzdržani sprijeto. Zdaj pa prejdemo na 12. stran in prejdemo na kompromisni predlog številka pet. Na 12. strani kompromisni predlog pet se našli v redu za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa gremo na stran 30 in smo pri, 100, pri 530, eh, gospoda, odi. Na 30. strani predlog spremembe 530 odi. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa gremo na stran 36. In eh, smo pri predlogu 568 in 36. Torej, predlog spremembe 568 in 36. Ni mi jasno. Torej, na strani 36 imam kompromisni predlog 4b, pravi eh, govornik. Ne, pred 4b pred 4b, četrto poglavje, v začetku, na začetku strani imamo predlog spremembe 568 in predlog spremembe 36 skupaj za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 4, kompromisni predlog spremembe 4b, ne, nekdo želi, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili v redu. Glasujemo. Glasujemo. 568 in 36 hkrati glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti, sprejeto. Kompromisni predlog 4b. Za, proti, vzdržani. Ne, želite preverjanje? V redu, preverjamo 4B. Prosim. 4B. Nek, neka črka s, oziroma. Se ne kjuze? En socialist preveč. 24 za, 32 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. A za, proti, vzdržani. Po mojem mnenju je to potrjeno, ampak bomo preverili. Prosim, glasujemo štir, o 4A. Še vedno uh, član socialistov preveč. Konec glasovanja. 33 eh, za, 32, 23 proti, sprejeto. Predemo zdaj na stran. 65. In smo pri predlogih sprememb 109d in 743d. Za, proti, vzdržani sprejeto. 110d za, proti, vzdržani sprejeto. 743d. 749 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 d, prosim. Ali smo glasovali o uh, amandmaju 744? 1744 nous n'avons pas voté ici. Non, ça c'est. È caduto, dice. Ne, eh, to je brezpredmetno. 744 je eh, brezpredmeten, torej ne bomo glasovali o tem predlogu spremembe. Dobro, 749 smo že glasovali o tem, smo ga zavrnili. 117 D za, proti, vzdržani, sprijeto. Skupaj hkrati 754 D, 755 D, 756 D za, proti, vzdržani, sprijeto. Skupaj 122D, 123D, 124D za, proti, vzdržani, sprijeto. Skupaj 757D, 758D, 759D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampak bomo preverili. Bomo preverili te tri predloge spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 32 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 125 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani sprejeto. Zdaj pa preidimo na stran 75. In sicer bomo glasovali o predlogu spremembe 6 za, proti proti vzdržani sprejeto. Predlog spre, krompomisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. Na stran 80. Predlog spremembe 150 za. stran 80, predlog spremembe 150. Tudi 739 ne, je brezpredmetno. Ne, 739 je brezpredmeten, torej eh, glasujemo zdaj o 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 100. 51D in 80D za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani sprejeto, sto, eh, oziroma predlog smo imeli štiri za, proti, vzdržani sprejeto, sto štiri in šestdeset sprejeto, sto šestinpetdeset za, proti, vzdržani sprejeto, sto šestinšestdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Skupaj regi enajst in regi štiri za, proti, vzdržani, proti, vzdržani sprejeto. Regiji dve. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Regiji tri. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe sto. 67 za, proti, vzdržani sprejeto, 168 za, proti, vzdržani sprejeto, imko 1 za, proti, vzdržani sprejeto, Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30D za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj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 končno glasovanje o predlogih spremembe, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 10 proti, 17 vzdržanih, sprejeto. Zdaj pa prejdimo k zakonodajnemu glasovanju. Glasujemo. imamo en glas LS preveč, jaz se bom omaknila, v redu. Konec glasovanja, 30 za, 12 proti, 14 vzdržanih, sprejeto. Interinstitucionalno glasovanje za pogajanje, glasujemo. Konec glasovanja. v tem primeru imamo kak problem. Ja, imate težavo pri eh, napravi za glasovanje, torej bomo ponovili glasovanje. Potrebujemo 31 glasov za, glasujemo za, proti, zdržani. Potrebujemo 31 glasov za, en glas LS preveč. V redu, vi ste umaknili svojo kartico, v redu. Torej 30 za, 26 proti, en vzdržan. In torej je zavrnjeno, kaj ti potrebujemo 31 glasov za. Za interinstitucionalno glasovanje. V redu, s tem smo zaključili ta svežen. Prejdemo zdaj k naslednji, k naslednjemu poročilu gospe Ulfskog. 30 le persone vivono 31. Mm. Allora, il eh, rapporto Ulfkog. Porocilo Ulfkog. Glasujemo. Prosim. We go to plenary voto aperto glasujemo o poročilu ulskog Še vedno glasujemo o poročilu Ulskog konec glasovanja. 46 za, 5 proti sprejeto. Glasujemo zdaj o poročilu Hercog. Hercog. Glasujemo. Konec glasovanja. 52 glasov za, sprijeto soglasno. Glasujemo zdaj o poročilu Ransdorf. Izvolite. Poročilo Ransdorf. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zelo sem hvaležen jim za pripombe, dodatke, prispevke. Hvala lepo vsem. Hvala, čestitamo poročevalcu. Njegovo poročilo je bilo sprejeto z 52 glasovi za, torej soglasno. Glasujemo zdaj o poročilu za Vela. Glasujemo za Vela. Konec glasovanja. 56 glasov za, spet soglasno sprijeto. Glasujemo o poročilu Ford. Konec glasovanja. 51 glasov za, spri, soglasno sprijeto, izvolite. Oziroma, zdaj glasujemo o poročilu Turmesa. Glasujemo. Konec glasovanja. 55 glasov za, en vzdržan, sprejeto. Glasujemo o poročilu Madurel. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 glasov za, 3 proti, sprejeto. Glasujemo zdaj o poročilu Van Nisterroj. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 51 glasov za, en glas proti, pet vzdržanih, sprejeto. Glasujemo o poročilu Rubiga. Glasujemo. Konec glasovanja. 55 glasov za sprejeto soglasno. Čestitamo gospodu Rubiku. Zdaj pa glasujemo o poročilu Eler. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 48 glasov za, 3 eh, proti, 1 vzdržan. Poročilo je bilo sprijeto, čestitamo. Zdaj pa poročilo pana Jotov. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 47 glasov za, 5 vzdržanih sprijeto. Zdaj pa glasujemo poročilu Tomsena. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 57 glasov za, soglasno sprejeto, čestitamo Briti. Zdaj pa pričnimo uh, nekoliko daljše glasovanje in sicer o poročilu Andres Bareja. Začnimo. Predlog spremembe 56 in 57 skupaj za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeti, eh, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 73, 74, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 11 in 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, pro, proti, vzdržani. Glasujemo o predlogu spremembe 81, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 83, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 86, 87, 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 89 in 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 14, 92, 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani sprejeto. 95 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili 95 v redu. Glasujemo. Glasujemo o 95. Odi. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 34 za, 21 proti, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani sprejeto, 97 za, proti, vzdržani sprejeto, 98 za, proti, vzdržani sprejeto, 99 za, proti, vzdržani sprejeto. 100 za, proti, vzdržani sprejeto, 103 za, proti, vzdržani sprejeto, 104 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sekretarjat mi upozarja na to, da moramo glasovati tudi o 101, ki, o katerem nismo glasovali prej. Zato se vrnemo nazaj in glasujemo o 101. Glasujemo o 101. Lamberts za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je bilo zavrjeno, ampak bomo preverili. Prosim, glasujte. 101. 101. Konec glasovanja. 19 za, 31 proti, zavrnjeno. V redu, prejdimo k 106. 106. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 108. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 109. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 110. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 111 in 112. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Um, predlog spremembe 17. Ne, se oproščam, to odpade. Uh, e, 113 in 114 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 in 117 hkrati za, proti, vzdržani, sprejeto.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 vzdržani, zavrnjeno. 126 in 127 hkrati za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo 129 v redu? preverjamo. Konec glasovanja. 28 glasov za, 29 proti, torej zavrnjeno. Imate prav vi. 129 torej je zavrnjen, 131 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 133 za, proti vzdržani, sprejeta. 134 za, proti vzdržani, sprejeta. 135 za, proti vzdržani, sprejeta. 136 za, proti vzdržani, sprejeta. Prej, zavrnjeno 137 in 138 za, proti, zdržani, sprejeto 139 za, proti, vzdržani, sprejeto 20 za, proti, vzdržani, sprejeto 140 za, proti, vzdržani, sprejeto 141 za, proti, proti vzdržani sprejeto 142 in 143 za proti vzdržani sprejeto 144 za proti vzdržani zavrnjeno 145 za proti vzdržani sprejeto 146 za proti vzdržani sprejeto 147 za proti vzdržani sprejeto 21 za proti vzdržani sprejeto proti. Bomo preverili, nekaj mi je ušlo, torej v zvezi z 21. 21. Konec glasovanja. 20 glasov za, 29 proti, zavrnjeno. 149 za, proti, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 151, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti vzdržani sprejeto, 156 za proti vzdržani sprejeto, 100, skupaj 157 in 158 in 159 za proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno 22 za proti vzdržani zavrnjeno 23 za proti vzdržani sprejeto. 26 na naslednji strani. Predlog spremembe 26. Eh, vodne izjave. Predlog spremembe 26. Andres Bareja. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27. Za. Proti vzdržani sprejeto. 28. Za. Proti vzdržani sprejeto. 30. Za. Proti vzdržani sprejeto. 32. Za. Želite, da preverimo 30 v redu? Glasujemo o 30. Konec glasovanja. 27 za, 29 proti, zavrnjena. 32, predlog spremembe 32 za, ne, ni v redu, Moramo glasovati tudi o 31. predlogu spremembe, ker je bil 30. zavrnjen. Zato bomo glasovali zdaj o predlogu spremembe 31. 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 zdaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, skupaj 36 in 37 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 2 oziroma predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto, 38 ne, nazaj gremo nazaj, številka 2. Konec glasovanja o a, eh, predlogu spremembe številka 2. Konec glasovanja 20 za, 35 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skupaj 39 in 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 41 za proti vzdržani sprejeto. 4 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 42 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za proti vzdržani sprejeto. Skupaj 44 in 54 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Skupaj 45 in 46 za proti vzdržani sprejeto. 47 za proti vzdržanje sprejeta. Skupaj 48 in 52 za proti vzdržanje sprejeta. Skupaj 49, 50 in 51 za proti vzdržanje sprejeta. 55 za proti vzdržanje sprejeta. Zdaj pa končno glasovanje glasujemo. konec glasovanja. 55 glasov za, soglasno sprijeto. Čestitamo. Končno glasovanje o zakonodajni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. 54 glasov za, v redu, čestitamo poročevalki. Kolega Elar, izvolite. Ich möchte nur mich nochmal bei allen Kollegen bedanken. Nočem eh, se preveč umešavati v postopke, ampak rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki sodelujejo na tem področju. Razjasnil bi naslednje. Gre za pomembno eh, poročilo za evropski promet. Parlament si je za to prizadeval. JTI je bil uh, mrtev. Vseeno smo to uvrstili v našo agendo in to je naš velik uspeh. Čestitamo vsem, ki so sodelovali pri a, eh, doseganju tega rezultata. In zdaj prehajamo k zadnji, a, eh, zadnjemu poročilu za današnji dopoldan, poročilo Jordan. Glasovanje v paketu 32, 33, 34, 35, 36 do 39. Glasujemo za proti. Bomo preverili za vsak slučaj. Glasujemo o a, prvem a, sklopu predlogov sprememb. Od 32 do 39 glasujemo. Konec glasovanja. 21 glasov za, 34 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 37 in 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Bomo preverili predlog sprejem besede. Konec glasovanja. 29 glasov za, 24 proti sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. 92 za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo preverili, bomo preverili predlog spremembe 92. Konec glasovanja. 29 za, 25 proti, sprijeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 97, ampak v, v glasovanje po delih. Prvi del glasujemo za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Ne, želite, želite, da preverimo drugi del? V redu, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 98 za proti vzdržani sprejeto. 99 in 100 za proti vzdržani sprejeto. 101 za proti vzdržani sprejeto. 102 za proti vzdržani sprejeto. 12 za, proti vzdržani sprejeto, 103 za, proti vzdržani sprejeto, 104 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 104. Konec glasovanja. 25 za, 28 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100, eh, 104, eh, oziroma 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 109 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 110 za, proti vzdržani sprejeto. 112 za, proti vzdržani zavrnjeno. 113 za, proti vzdržani sprejeto. 114 za, proti vzdržani zavrnjeno. 115 za, proti vzdržani sprejeto. 116 za, proti proti, vzdržani sprijeta, 117 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Hkrati 119, 120, 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani sprijeto, 123 za, proti, proti vzdržani sprijeto, 124 za, proti vzdržani sprijeto, 125 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 5, 6, eh, za sprejeto. Predlog spremembe 153 za, proti, zdržani, zavrnjeno 158 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 160 za, proti, zdržani, sprej, zavrnjeno. 162 za, proti, sprejeto. 164 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7b za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo kompromisni predlog 7b? V redu, glasujemo. Kompromisni predlog 7b, konec glasovanja. 15 za, 38 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7a za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj predimo na stran 12. Sette A vuole un approccio. 7a, želite tudi, da preverimo elektronsko predlog spremembe, eh, kompromisni predlog spremembe 7a? Ampak smo že glasovali o njem. Kaj želite, da preverimo elektronsko? V redu, preverjamo elektronsko 7a. No, no, no. Ah, 8. 7a ponavlja predsednica, kompromisni predlog spremembe 7a. Konec glasovanja. 34 za, 13 proti, en vzdržan je sprejeto. Zdaj pa na strani 12. predlog spremembe 206, ki je eh, bil dodan. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210 za, proti proti, vzdržani, zavrnjena. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Aman, predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 212 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 213 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 214 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo 43 uri, da preverjamo? Konec glasovanja. 19 glasov za, 40, 34 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog, ne želite, da preverimo tudi to v redu. Glasujemo o 44. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 10 glasov za, 40 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 45 v dveh delih, glasujemo o prvem delu za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Želite, da preverimo drugi del v redu, preverjamo drugi del. Drugi del predloga spremembe 45 glasujemo. Drugi del. Predlog spremembe 45. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 glasov za, 30 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno 49 za, proti vzdržani zavrnjeno 50 za, proti vzdržani zavrnjeno 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto 52 za, proti vzdržati sprejeto 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 55 za, proti, vzdržani, spreje, zavrnjeno 56 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 57 za, proti, proti vzdržani sprijeto. 58 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti vzdržani sprijeto. 59 za, proti vzdržani sprijeto. 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani sprijeto proti, vzdržani, sprejeto 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 64 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 64. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 30 proti, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprijeto. Hkrati 69 in 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71, prosim. Oproščam se, ampak bi bili morali glasovati tudi o predlogu spremembe 66. Torej glasujemo o predlogu spremembe 66. Za, proti, vzdržani, sprejeto šestinšestdeset smo eh, že eh, glasovali, zdaj smo pri enainsedemdeset, torej predlog spremembe oziroma se oproščam, smo glasovali za predlog spremembe šestinšestdeset, smo tudi že prej glasovali o oseminšestdeset, glasovali smo tudi hkrati o devetinšestdeset in sedemdeset, zdaj pa uh, smo prišli do predloga spremembe enainsedemdeset. Želite, da preverimo to, da kaj, kaj naj preverimo, sprašuje predsednica. Želite, da glasujemo, uh, da preverimo elektronsko 69 in 70. V redu, glasujemo elektronsko o teh dveh predlogih sprememb. Konec glasovanja. 22 za, 31 proti, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 73 za, proti vzdržani zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani zavrnjeno, 76 za, proti vzdržani zavrnjeno, 75 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj imamo ustni predlog spremembe, številka ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, eh, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se oprošča predsedujoča, predlog spremembe 79, tudi o tem bi morali glasovati. Torej glasujemo 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 smo že, 81 zdaj za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje o predlogi spremembe glasujemo. Konec glasovanja. 38 glasov za, 15 proti, 3 vzdržani, sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje o zakonodajni resoluciji. Za oziroma eh, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 37 glasov za, 15 proti, 3 vzdržani. Sprejeto. V redu. Hvala lepa, zahvaljujemo se vsem za sodelovanje. In čez pet minut, zdaj imamo petminutni odmor, zato da ljudje lahko zapustijo dvorano, na to pa bomo nadaljevali. Hvala. kolegi in kolegice seja se nadaljuje nadaljevali bomo s točko številka štiriindvajset na dnevnem redu gre za drugo umestno oceno sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja rsff prisluhnili bomo predstavitvi komisije s priporočili za izvajanje programa Obzorje 2020. Z nami so trije govorniki, predstavniki komisije. Najprej gospa Avis, Avajs, Avis. Avaj se sliši sicer zabavnejše. Je predsednica skupine neodvisnih strokovnjakov za RSFF. Najprej bo spregovorila ona, zdaj bom predstavil še gospoda Stevensa in gospoda Marlova. Izvolite, gospod. Thank you very much. Najlepša hvala. Najprej hvala za priložnost, da v vašem odboru predstavimo našo oceno RSFF. Sem Edvič Avis, predsednica skupine strokovnjakov. Na moji levi sedi William Stevens, poročevalec naše skupine bil je tudi nekdani generalni sekretar mreže AFK. Jean-David Marlov je vodja dela generalnega direktorata za raziskave, ki obravnava RSFF. Ocena je sestavljena iz treh delov. Najprej ocena kot takšna, nato priporočila, ki jih bo predstavil William. Gre za povezavo med RSFF in novo usmeritvijo obzorje 2020, kar bo predstavil Jean David. Najprej bi rada predstavila splošni kontekst naše ocene. Gre za eh, splošno slabšanje področja financiranja, kar eh, poudarjajo v OECD, ECB, Eurostatu in tako dalje. Gre za financiranje razvoja, raziskav in eh, inovacij. Um, ehm, ulagateli iščejo tista področja, kjer je malo tveganja. Eh, Popraševanje po posojilih je vedno večje, finančnih sredstev je vedno manj in razmere so slabše predvsem za MSP-je. Gre za 20 do 30 odstotkov manj sredstev posod po Evropi v različnih državah. Kaj je RSFF? Gre za združevanje sredstev za podporo inovativnim podjetjem. S tem bi radi razrešili pomankljivosti na trgu, eh, kar se tiče ocenevanja tveganja za RDI. Gre za nekakšen laboratorij, gre za eh, posojilne in javstvene scheme, ki jih podpira tudi okvirni, eh, sedmi okvirni program. Eh, to smo razvili skupaj z Evropsko investicijsko banko. Osredotočamo se na zasebna in javna podjetja, na velika podjetja, velika podjetja, srednje veliko kapitalizacijo, raziskovalne infrastrukture in tako dalje eno milijardo sredstev dobivamo z naslova sedmega okvirnega programa. Radi bi ustvarili deset milijard, to je tisti prvi cilj, za uh, dodatna finančna sredstva, uh, ki bomo dosegli s pomočjo vzvoda. Leta 2012 smo pripravili prvo oceno. RSFF je namenjen inovativnim MSP-jem in eh, manjšim podjetjem srednje veliko kapitalizacijo. ta sklad eh, nadzoruje oziroma z njim upravlja EIF, ne pa EIB neposredno. RSFF se je izkazal kot zelo eh, atraktivno orodje za podjetja. Kot vidite na prosojnici, ki ste jo dobili v vaših dosejih, eh, lahko tam jasno vidite, kakšna je porazdelitev eh, po posameznih krajih geografsko. Izboljšali smo eh, geografsko pokritost in dosegli cilje za financiranje. 12,9 eh, milijarde podpisanih posojil imamo, pričakujemo še 10 milijard. Pričakujemo tudi dodatna zasebna naložbena sredstva. Zaenkrat smo dobili 34,1 milijarde evra, pričakovali pa smo 30 milijard evrov. Posojila RSFF najdemo v 23 državah in v dokumentu lahko vidite geografsko porazdeljenost. Tukaj imamo tudi tri eh, pridružene članice sedmega okvirnega programa. Pri instrumentu za deljenje eh, tveganja, imamo 23 sporazumov, ki smo jih podpisali v 14 državah, še 10 pa čakamo. Gre za jamstvo v eh, višini 1,2 milijarde maksimalno, imamo pa 2,4 eh, milijarde evrov posojil, ki so na voljo. 600 posojil je že bilo dodeljenih MSP-jem in eh, manjšim podjetjem srednje veliko kapitalizacijo in eh, posamezno podjetje dobi do 600 eh, tisoč evrov. Kakšni so sklepi? Deljenje tvegan nam je omogočilo, da v Evropski investicijski banki izboljšamo zmožnosti in damo na voljo nova sredstva v sodelovanju s komisijo in, eh, in EIB. Osredotočamo se na popraševanje in s tem izpolnjujemo tudi proticiklično ulogo tega instrumenta. Komisija in EIB eh, e lahko hitro eh, prilagodita ta instrument in to je velika prednost tega instrumenta. tem smo želeli pomagati eh, MSP-jem in manjšim podjetjem srednje veliko kapitalizacijo. Na naslednji strani vidite geografsko pokritost. Podpisali smo dogovore o delovanju v 25 državah. Eh, temno obarvane so Španija, Francija in Nemčija. rdete, rdeče točke pa označujejo sprazume, ki so bili eh, podpisani s 23 posredniki v 14 državah za RS in instrument za deljenje tveganja. Bistvenega pomena sta kontinuiteta in prožnost, zato da se lahko prilagodimo pogojem na delu, eh, na, na trgu. Eh, biti moramo uporabniku prijazni, optimizirati naša sredstva in poiskati tiste najboljše projekte RDI. Sedaj pa ti uj. Najlepša hvala, Edveč. Hvala eh, predsedujočemu, hvala odboru, da ste nam dali to priložnost predstaviti naše sklepe in priporočila. Pripravili smo deset priporočil in to je ponavadi tista najboljša številka, ki se jo najlažje zapolnimo. Junija leta 2013, lani smo predlagali, da še naprej krepimo in širimo partnerstvo v sklopu RSFF med Evropsko komisijo, Evropskimi institucijami in skupino EIB, eh, ki vsebuje Evropski investicijski sklad in Evropsko, Evropsko investicijsko banko. Gre za uporabo eh, jamstev in eh, drugih sredstev EIB in to je dober instrument. RSFF je eden od instrumentov. Obene pa pozdravljamo tudi druga dopolnilna eh, orodja v sklopu obzorja 2020. Zato smo priporočili nadaljevanje razvoja teh instrumentov. Priporočili smo tudi vzpostavitev platforme, v kateri bi lahko dodali nova sredstva za to partnerstvo. V mislih smo imeli seveda kohezijske sklade države, članice, eh, sklade drugih delov obzorja 2020, s čimer bi to partnerstvo med EIB in Evropsko komisijo optimizirali s pomočjo novih dodatnih sredstev. A tretje priporočilo je bilo eh, namenjeno eh, večji osredotočenosti sredstev eh, Eh, še posebej za inovativne MSP-je ter eh, podjetja eh, srednje veliko tržno kapitaliz kapitalizacijo. Priporočili smo tudi, da čim večje število oziroma količino sredstev namenimo RSFF. Nekatera sredstva lahko namenjamo tudi drugim ciljem, naprimer koheziji in posebnim interesom na področju tehnologije. Obenem je treba zagotoviti sinergijo med MSP-ji, eh, programa COSME in obzorje 2020 morata biti izboljšana. Zasebnim podjetjem bi radi omogočili lažji dostop do eh, posojil osredotočiti se moramo na popraševanje, kar je veljalo tudi v preteklosti, ampak s tem moramo nadaljevati, s to politiko moramo nadaljevati. Tisti, ki potrebujejo sredstva, eh, jih morajo tudi dobiti. Okrepiti moramo ozaveščanje eh, o eh, RSFF. Izboljšati moramo tiste strukture, ki se nanašajo na težje eh, projekte, ki niso tako priljubljeni in s tem smo okrepili tudi svetovalno službo znotraj EIB. Šesto priporočilo se je nanašalo na ustrezne ukrepe za lajšanje tveganja. Pomembne so dolgoročne določbe. Priporočamo sprejem ustreznih ukrepov za lajšanje. Zagotoviti moramo kontinuiteto med obstoječim programom med programom eh, v sklopu sedmega okvirnega eh, programa ter obzorjem 2020. Na to smo govorili tudi o upravljanju eh, RSFF. Predlagali smo usmerjevalni odbor, upamo, da bo ta nadaljeval svoje delo. Okrepiti je treba odnose z upravnim sistemom za program Kosme predlagati eh, nove ukrepe za povezovanje teh dveh programov. Nadzor nad sistemom mora temeljiti na boljšem svežnju eh, ciljev in kazalnikov. Napredek RSFF moramo meriti glede na eh, tiste ključne kazalnike in mislim, da je to sklop naših najboljših priporočil z veseljem smo sodelovali z Edvič in eh, drugimi kolegi iz komisije. Hvala. <laughs> Hvala. Rad bi se prav tako zahvalil predsedujočemu in odboru za to, da ste nam eh, omogočili, da eh, z vami delimo ne le naše sklepe, sklepe skupine neodvisnih strokovnjakov. Omenil bi gospoda Figuereta, ki je uh, predsednik ISM-a, Tojva Memeca in uh, Eriko, ki je ena od vaših nekdanjih kolegic. Rad bi izkoristil to priložnost za to, da pokažem, kako je komisija upoštevala vsebino tega poročila. spomnil bi na nekatere elemente, ki so bili del predloga za obzorje 2020. Tam smo se namreč odzvali na priporočila neodvisne skupine strokovnjakov. Zahvalil bi se eh, vam za eh, podporo v Evropskem parlamentu. Imamo proračunska sredstva za obzorje 2020, dostop do eh, finančnih sredstev predstavlja 3,7 eh, odstotka proračuna, to je skoraj da eh, dvakrat več kot v sklopu sedmega okvirnega programa. Gre za veliko povečanje sredstev in s tem jasno kažemo, kako pomembna je to vrstna finančna podpora. V tem kontekstu bi se parlamentu še enkrat zahvalil za vašo podporo. S tem bomo lahko še naprej širili naše delovanje. Osredotočili se bomo na specifične potrebe trga na področju eh, raziskav razvoja in inovacij in eh, MSP-jev. Naši finančni instrumenti bodo večinoma posvečeni eh, podpiranju inovativnih MSP-jev in manjših podjetij srednje veliko tržno kapitalizacijo ne bomo eh, pokrivali eh, samo velikih korporacij in eh, večjih podjetij s srednjo kapitalizacijo, kar smo počeli v okviru sedmega okvirnega programa, to je namreč vedno pomembno, ampak najpomembnejše je v tej zgodnji fazi podpirati manjša podjetja. To velja za celotno obzorje 2020, imamo uh, večji svežen ukrepov, o katerih ne bom na dolgo in počet govoril, ampak imamo instrument za MSP-je, tako dalje. Gre za uh, vrsto različnih instrumentov v okviru obzorja 2020, ki bodo dopolnjeni eh, s pomočjo naše podpore, gre za posebne finančne eh, instrumente. V tem kontekstu in če se navežem na priporočila eh, skupine strokovnjakov, lahko povem, da bomo letos skupaj s partnerico Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom Eh, pripravili naslednico eh, RSFF in RSI, naslednico tako imenovane ŽIF-1. Pri tem bomo sodelovali s programom COSME. Radi bi se namreč izognili podvajanju uh, ukrepov, želimo namreč dopolnjevati ta dva sistema ju povezati in tako ponuditi tisto najbolj učinkovito potrebo, eh, po, eh, najbolj učinkovito eh, pomoč za potrebe MSP-jev. Osredotočili se bomo na celotni življenjski cikel eh, MSP-jev in to s pomočjo specifičnih osredotočenih ukrepov za, še enkrat povdarjam, MSP-je in eh, manjša podjetja srednje veliko tržno kapitalizacijo zato da bi dobili večji učinek, ne bomo sodelovali zgolj eh, z EIB eh, in EIF, ampak tudi z drugimi. Želimo si namreč večjega učinka. Želimo več lokalnih finančnih posrednikov, zato da bomo lahko nudili ustrezno podporo MSP-jem. Kot piše v poročilu neodvisnih strokovnjakov je bistvenega pomena vprašanje eh, upravljanja. Imeli bomo enotni usmerjevalni odbor skupaj z AB e in AF. E to ne bo veljalo zgolj za obzorje 2020. Imeli bomo tudi nekatere skupne organe eh, skupaj s programom Kosme. Radi bi namreč zagotovili ustrezen pristop. Upoštevali bomo tudi pomen ozaveščanja. Radi bi eh, namreč vsem potencijalnim upravičencem eh, omogočili dostop do informacij o takšnih instrumentih. Še posebej to velja za regionalno in lokalno raven, za eh, lokalne posrednike. finančni posredniki so lahko posredniki različnih tipov. Ponavadi govorimo o bankah, ko govorimo naprimer o uh, jamstvenih instrumentih, uh, regionalne banke, javne banke, uh, promocijske banke lahko vse sodelujejo v tem programu. Rad bi povdaril še naslednje. Že v sedmem okvirnem programu smo preverili, kako lahko nek ambiciozen projekt pripravimo na naložbe. S tem projektom bomo nadaljevali eh, tudi sedaj in zato bomo sklenili sporazum o tehnični pomoči z EIB. In to pomoč bomo na to nudili najbolj ambicioznim projektom. Gre tudi za eh, preprost dostop do informacij za majhna podjetja. Skupaj s kolegi bomo izboljšali dostop do portala, eh, ki je namenjen dostopu do finančnih sredstev, prav tako skupaj z EIB in EIF. Ob koncu svoje predstavitve bi rad povdaril še komplementarnost med različnimi schemami v okviru obzorja 2020. Znotraj RSI bomo imeli kontinuiteto tega programa, proračun se bo verjetno potrojil obene bomo poskušali najti morebitne upravičence. V delovnem programu 2014 in 2015 za obzorje 2020 bomo naprimer ocenili eh, projekt instrumenta za MSP-je, prešli bomo v drugo fazo za to, da bi ugotovili, če eh, imajo nekateri projekti in MSP-ji potencial za rast in razvoj pri tem jim bomo pomagali bodi si eh, s financiranjem dolgov, bodi si s financiranjem s pomočjo finančnih sredstev. Obene bomo ustvarili eh, mrežo, s katero bomo olajšali to delo. Zaključil bi takole. RSFF je bil eh, zgodba o uspehu v okviru sedmega okvirnega programa na temelju tega programa smo pripravili predlog za obzorje 2020, ki je ambicioznejši in eh, nudi tudi večji nabor orodij. To smo uspeli narediti zato, ker smo testirali RSFF in kljub temu, da smo na začetku imeli nekatere omejitve, ker smo imeli umestno uh, eh, oceno v okviru sedmega okvirnega programa Eh, na temo RSFF, moramo sedaj dejati, da je bila ta umestna ocena zelo uporabna zaradi umestne ocene, zaradi ciljev, ki smo si jih takrat zastavili, ki si jih je zastavil Evropski parlament, smo morali, smo bili zavezani k povečanju učinkovitosti tega dela. Na ta način smo lahko pripravili tudi priporočila za večjo učinkovitost programa. RSFF eh, obstaja znotraj, eh, RSI obstaja znotraj RSFF in to zaradi ocen, ki smo jih opravili eh, leta 2007 in 2010. Zato smo znotraj našega finančnega instrumenta ponovno eh, predlagali umestno oceno 2016 in 2017, kljub temu, da to od nas ni pravno zahtevano znotraj eh, obzorja 2020. Po našem mnenju je to dobro urodje za spremljanje in nadzor. Hvala. Uh, Hvala za te predstavitve. Zdaj predajam besedo kolegom, gospod Eler. Hvala. Preden se naslovim na strokovnjake in komisije, bi rad povedal, da sem zelo vesel, da vas vidimo kot predsedujočega, kajti vi ste tudi sodelovali pri progajanjih o RSFF in zelo modro ste se izpogajali in tudi zato je nekdanji polski premije uspel pri teh stališčih. Osebno sem zelo ponosen na to, da sem bil član pod vašim predsedstvom in to sem hotel še enkrat povedati. Gospod Stevens, gospa Avis, ne razumite nas narobe. Dejstvo, da je tako malo ljudi tukaj, ne pomeni, da nas to ne zanima. Parlament je zelo skrbno sledil vsemu temu, kar ste delali vsa ta leta. Zelo velik prispevek pri tem je bil, da pri teh kontroverznih razpravah o obzorju 2020, da parlament je podpiral to, da bi se zagotovila sredstva za finančne inštrumente za raziskave, razvoj in inovacije. In takrat smo zagotovili do, večinsko mnenje za to, da ne bi prišlo do rezov v teh inštrumentih. Zato prosim, zavedajte se, da vaša priporočila vedno skrbno preberemo. Potem imam nekaj načelnih vprašanj. Prvič, ali lahko kaj več poveste o vzvodih. Če natančno preberemo številke, je to uspešen inštrument, ampak z ekonomskega vidika, glede na skupni trg v Evropi, je to zaenkrat precej omejen inštrument. Kakšna bi bila vaša pričakovanja v zvezi z vzvodi, če gledate v smer novih inštrumentov in kakšna bo raven financiranja oziroma kakšna raven financiranja bi kaj spremenila. In potem še eno vprašanje za strokovnjake in komisijo. Imamo inštrumente, kot je Koven, ko je komisija povezala kapital, eh, kapitalizacijo po sektorjih z nekaterimi dejavnostmi, zato da bi. That, that the, the, the, the... Zato, da bi rešili to vprašanje doline smrti. Zanima me, ali boste v oblikovanje novih inštrumentov tudi vključili ta prizadevanja, kajti na eni strani tečejo operacije, na drugi strani imamo proračun, vendar pa to ni povezano. Tukaj vidite zdaj um, povezave z medožniškim lasniškim financiranjem na določenih področjih in zanima me, kakšna je povezava kakšni so vzvodi pri lastniškem in dolžniškem financiranju, kaj torej pričakujete od tega. In še eno vprašanje, kar se tiče vzvodov. Ali se vam zdi, da bi morali razširiti ta inštrument in več denarja usmeriti v določena področja, zato da lahko uh, na, tako, na tak način izvajamo določene politike Evropske unije, naprimer, da bi se osredotočili na IKT ali pa na civilno varnost. Ali si želite, da bi bil to en tak horizontalni presečni inštrument ali inštrument, ki se bo osredotočal na specifične sektorje? glavni argument za to je, da je dostop do financiranja omejen. To je mogoče res, ampak to je statistični podatek. Na nekaterih področjih je to bolj dramatično, na drugih področjih pa je to nekoliko lažje. Torej, kakšno bi bilo vaše priporočilo v, v zvezi s tem? Mislim, da ste že govorili o nacionalnih posrednikih in zasebnem sektorju. Uh, kaj bi pričakovali od zamenjave pri EIB, kaj ti v preteklosti se je govorilo o tem, da to je seveda banka in je zainteresirana za velika sorazmerja, velike deleže. Mogoče pa bi bil novi inštrument tak, ki bi bile tranše manjše. Torej, to je še eno od mojih vprašanj. Hvala, ker sem toliko govoril, ampak poznate Nemce. Hvala. Hvala za vaše prijazne besede. Spominjam se pogajan o tem dosjeju. No, kdo želi odgovoriti na ta vprašanja? Najlepša hvala hvala, da ste tako skrbno prebrali našo, naše poročilo in da ste izkazali toliko zanimanja za naša priporočila. Najprej naj povem, da delam na področju tveganega kapitala. 12 let svoje karijere sem temu namenila in vzvodi so od 1 do 6. In zaenkrat smo še kar daleč od eh, številk, ki so nam bili, bile predložene. Zato obstaja kar več razlogov. Prvi je trg. Za nekatere trge so številke res katastrofalne, sploh če gledamo Južno Evropo. To smo zelo natančno preučili. Preučili smo res vse statistične podatke, da bi videli, kje je niša za to metodologijo. Ampak kljub vsemu temu, sistem jamstev, ki je bil vzpostavljen, je za te zelo pomembne programe, ki, za ta pomembni program RSI, pomenil, da so se vključili finančni akterji, ki se drugače ne bi. In tukaj je že en učinek vzvoda, čeprav sam vzvod ni tako zelo visok. Potem še ena stvar, ki se je izboljšala. Kaj sem, na primer, jaz doživela, kakšne izkušnje. To je spodbudilo interes sofinancerjev. Prav strokovno znanje vloženo v spise je to povzročilo, kajti imeli smo zelo zapletene spise o strateških podjetjih, velikih podjetjih in MSP-jih in zato smo imeli strokovnjake, ki so na industrijski ali finančni ravni rekli, da so tudi ti zelo zahtevni projekti veljavni in zato smo v poročilu tako zelo ustrajali pri dveh stvarih. Kako zelo pomembni so pametni grozdi po celi Evropi. Torej, stvar mora biti orientirana v popraševanje. Nekatere teme se pojavijo in eh, nekatere so zanimive in mislim, da imate pri tem zelo prav razumem vaš argument, da se je treba osredotočiti na področja, kjer v Evropi obstaja potencial in mogoče, kjer ni dovolj sredstev. In morda bi bilo treba prav o teh proizvodih okrepiti informacije, zato da bi, bilo to, da bi bila, bili ti projekti bolj usmerjeni v evropsko financiranje. Uh, Evropski investicijski banki sem večkrat povedala, da je zelo pomembno, da obstaja mreža strokovnjakov. Ti strokovnjaki na notranji ravni že obstajajo, o tem sem prepričana, ampak na področjih, kjer obstaja evropski interes, naprimer pri inovacijah ali visokih tehnologijah, kot je povedal Jean-David Malot, da to opazijo banke, grozdi, podjetja in da ti strokovnjaki na teh različnih mestih prispevajo v skupno sodelovanje. Mogoče tukaj zdaj zelo um, natančno govorim, ampak moj odgovor, morda moj odgovor tudi ni dovolj akademski, ampak lahko vam iz izkušenj zagotovim, da to deluje. Hvala. Še nekaj dodatnih pripomp v, zveri, v zvezi z vzvodi. Uvedba RSI-ja, torej inštrumenta za porazdelitve tveganja, spad, je spadala že v prvi del ocenjevanja, v predvsem v drugi fazi pa se je skazalo, da je tukaj zelo veliko koristi. Številne banke so izkoristile posebne scheme in sodelovale z viri iz inštrumenta za porazdelitev tveganja. Nas torej skrbi, da bi bilo dovolj sredstev za vse banke, ki bi si to želele. Zato menim, da je platforma, ki je bila predlagana, zelo dober pristop. partnerstvo s komisijo, ki ima različne vire, ter z EIB in EF, ki imajo izvršilne pristojnosti, bi se lahko razširilo še na vire v teh regijah in sektorjih, kjer je večje popraševanje po posojilih in po lastniškem kapitalu. Zato zelo podpiramo to usmeritev platforme, da se podpirajo določene regije, če se organi odločijo tako, da bodo naprimer uporabili sredstva kohezijskih skladov, da bodo uporabili tudi strokovnjake in mehanizem RSFF, zato da bodo uporabili scheme, ki se koncentrirajo na določene regije ali na določene sektorje kar se tiče vprašanja dolgo, dolžniškega financiranja versus kapitalskemu financiranju. V prihodnosti bodo morda obstajale priložnosti, da bomo oboje kombinirali in zato zelo pozdravljamo študijo Evropske komisije o schemi o skladu skladov iz katere te možnosti ne bi smeli izključiti. Študija pač je kakršna je, ampak to bi bila sredstva za hitro raztoča inovativna podjetja, ki konkurirajo na svetovni ravni. Ni bila naša naloga, da to preučimo, vendar je jasno, da mora komisija na tem področju narediti več. Ne bom ponavljal tega, kar je povedala gospa Avis in kar je povedal gospod Steven, s tem se ponov, popolnoma strinjam. Bi pa še nekaj dodal, naprimer vprašanje posebnih področji v nasprotju s tem, kar kaže povpraševanje. Prišlo je do nekaj sprememb v proračunu, v proračunu za obzorje 2020, kjer je povpraševanje, kjer, povpraš, kjer eh, financiranje temelji na povpraševanju. Imamo pa tudi kombinacijo z javnim ali regionalnim denarjem. In kaj si zdaj tukaj želimo? Politično voljo. Mi bomo pač naredili svoje in to najprej testirali. Leta 2015 bomo to testirali v manjših pilotnih projektih, na področju IKT, tako da bo del denarja prišel iz dela obzorja 2020, da bomo videli, če je to izvedljivo in če je možno okrepiti sodelovanje z nekaterimi udeleženci, ki sredstev ne uporabljajo dovolj, naprimer nevladne organizacije. Potem bomo tudi preučili uporabo vseh alternativnih načinov financiranja. Druga stvar, o kateri sem želel govoriti, pa se nanaša na vprašanje med izbiro pobleščenih organov in finančnih posrednikov pri EIB sodelujemo seveda na veliko, to je normalno glede na to, kakšna je struktura EIB. Kar se tiče EIF, tam sodelujemo bolj z, na manjši ravni, tudi EIF sodeluje z posredniki, kot ste vi povedali. Ampak z EIB bomo v okviru obzorja 2020 lansirali nekaj novih proizvodov, ki bodo uporabljali tudi posrednike zlasti za podjetja srednje veliko tržno kapitalizacijo. Vemo, da je da je v ekonomskem sektorju v Evropi kar velik delež teh podjetij srednje veliko tržno kapitalizacijo. In Ti tudi potrebujajo finančno podporo in z EIB preverjamo to možnost in lansirali bomo nekaj, kar bo zelo podobno RSI-ju za MSP-je, vendar bomo to naredili za ta podjetja srednje veliko tržno kapitalizacijo. Bi pa radi spremenili ime, da se to ne bi več imenovalo RSI, ampak da bi bilo nekaj bolj privlačnega. Z EIB pa preverjamo še eno stvar in to je mešanica dolžniškega in lastniškega financiranja. In to je tudi nov proizvod, ki ga želimo preveriti v prvih eh, treh letih, imenujemo ga pa zaenkrat GIF. Seveda upoštevali bomo posebnosti, eh, organov v skupini EIB, zato da bomo jih lahko čim bolje izkoristili, vendar za nas to ni omejitev. Veste, da v primeru Kozmeja je bil edini zainteresirani subjekt, ki to lahko izrablja, EIF. E vendar pa v obzorju 2020 smo rekli seveda, sodelovali bomo z EIB in EIF, e vendar smo odprli vrata tudi drugim finančnim inštitucijam, ki so pripravljene delovati kot EIB ali EIF e na delu evropskega ozemlja ali na celotnem evropskem ozemlju. In tukaj imamo dolgoročne investicijske organizacije, kot naprimer Caisse de Depot v Franciji. To so organi, ki že imajo lahko velik potencijalen vpliv v teh schemah, ampak povejmo pošteno, tega ne bomo naredili takoj v prihodnjih letih, smo pa že začeli razprave z njimi in EIB o tem, kako bi lahko združili naša prizadevanja in potem, kako bi lahko ciljne skupine neposredno ali preko finančnih posrednikov najlažje dosegli. In potem še zadnja stvar v zvezi z vašimi vprašanji, gospod Eler, gre pa za ta odbor o za lastniški kapital. V obzorju 2020 smo uskladili ta projekt eh, skozi mejem, ampak da se lahko prilagodimo resničnosti trgov, bo veliko skladov investiralo v velike in male subjekte skupaj to, kar ste omenili, je zanimivo, zato ker nekaterih projektov ne pokriva v celoti obzorje 2020, niti celo v celoti kozme. Kozme podpira predvsem MSP-je in nekatere potencijalne upravičence, ki pa niso več nujno MSP-ji. kozme je bolj nekoliko usmerjen v rast, na drugi strani pa se osredotoča bolj na zgodno fazo, mogoče je to prezgoda ali prepozno, odvisno kako gledamo, vendar moramo premisliti tudi o tem, kaj ti v obzorju 2020 imamo kar nekaj manevrskega prostora. Uh, To pomeni, da nas ne omejuje, ker se moramo samo osredotočiti na določene stvari in to bomo izkoristili oziroma preučili tudi v študijah o ustanovitvi sklada skladov. In to bo bolj osredotočeno na kasnejšo fazo in upam, da bomo kasneje lahko z vami v naslednji sestavi parlamenta lahko se o tem pogovarjali. Gospa Avis, si želi še nekaj dodati, vendar preden ji dam besedo, ali želite še kaj vprašati? Prav, torej gospa Avis želi še nekaj dodati. Ja, govorili smo o kakovostnih vidikih, to je bilo uh, v našem središču in upoštevali smo celotno življenje podjetij. Zdaj pa bi se rada vrnila še k kvantitativnemu vidiku. Analiza RSFF je analiza v naravni velikosti. Imamo že eno milijardo več povpraševanja. In torej gre za veliko interesa, ki ga želimo še vzdrževati. In okrog tega programa je prišlo do velikih pričakovanj, kar govori za to, da se ne sme ustaviti vsega tega, ampak da je treba zagotoviti kontinuiteto. Nekaj smo zagnali in to je delovalo bolje, kot smo predvideli na začetku in to je treba potem tudi upoštevati in torej prilagoditi metodologijo. Um, monsieur le président <coughs> gospod audy hvala predsedujoči tudi jaz vam čestitam tako kot je povedal gospod ehler tudi jaz sem bil takrat v skupini els in sem videl različne politične odnose in ko ste opustili to funkcijo, smo to zelo obžalovali. Zelo prijetno je bilo sodelovati z vami v zelo eh, prijetnem vzdušju. Hvala, gospa ministrica, za, vaše, za vaša pojasnila. Naj povem, kako zelo ne maram besede finančni inženiring Eh, kajti mislim, da imamo javna sredstva na treh ravneh, evropski, nacionalni in regionalni. In kako narediti, da bo ta celina najbolj konkurenčna na svetu, ni nam ravno uspelo to Lizbonsko strategijo, zdaj imamo strategijo Evropo 2020, zdaj pa z nestrpno pričakujem, kaj bodo pripravili naši voditelji držav in vlad v zvezi s predlogom komisije. In kar se tiče mehanizma financiranja na osnovi delitve tveganja, to je zelo zanimiva pot eh, z učinkom vzvoda. Sodeloval sem tudi eh, pri ocenjevanju sedmega okvirnega programa, ampak Eh, in takrat je bilo to zelo zanimivo, ampak zanima me, kako je to v zvezi z vzvodi. EIB je zelo pomemben, kakovosten inštrument, žal mi je, da to ni inštrument skupnosti, morda pa bo tako še postalo. Ampak ali EIB ne dodajamo povsod, ali ni preveč prisotna? ali ne bi bilo treba dolžniškega financiranja oziroma financiranja tveganja nekoliko razširiti naprimer na mreže trgovskih zbornic ali druge mreže, ali ne bi bilo treba razširiti vsega tega, vseh teh načinov financiranja, tako da bomo na koncu dosegli MSP-je. Spominjam se študije, ki je obravnavala stopno umrljivosti ali propadanja majhnih podjetij. Če je bil program razvoja dobro pripravljen in če, se, so se, eh, če je obstajalo dobro spremljanje majhnih podjetij, je eh, propad podjetij, število propadlih podjetij zelo upadlo. In mogoče bi to lahko povezali z bankami. Videl sem seznam bank v vašem poročilu ali pa francoske banke. Tam je tudi ena francoska, obstajajo pa tudi druge bančne mreže. ne vem, ali bodo res ponudile vrste storitve, ki jih s tem lahko povežete in ali komunicirajo z evropsko ravnjo, ali končni upravičenec razume, da je to prišlo z evropske ravni, ali vsi ti posredniki tega ne zameglijo. hvala za vsa vaša priporočila, ampak mogoče je tukaj še eno vprašanje poenostavitve procesa, ki vodi vse do končnega upravičenca, zato da bi se on zavedal, da prihaja to financiranje naravnosti z evropske ravni. Hvala, gospod poslanec. V Strasburu sem vas poiskala, da sem se pogovorila z vami o, delu, o vašem delu. To, kar pravite, me spominja na to, kar je naredila regionalna pariška trgovska zbornica, ki ima 400 tisoč podjetij. Hoteli so izvedeti, ali so evropski programi poznani in odgovor je bil ne. In kaj so mi rekli in kaj sem si zapomnila? da ta velikanska zbornica, mislim, da je ena največjih v Evropi, lahko odkrije mala podjetja in ugotovili so, da ta mala podjetja, ker ne dobijo finančnih sredstev, se raje prodajo, kot pa iščejo finančna sredstva prav imate, obstajajo res tudi strokovnjaki, ki še bolje lahko vidijo, kaj je treba spodbujati, ampak hkrati to tudi kaže, kako velik je problem, s katerim se soočamo. Če ne bi bilo te ideje, da bi ustanovili Evropsko platformo za financiranje podjetij po celi Evropi, Eh, potem eh, seveda bi prišlo do uničenja podjetij, propada, do te doline smrti. Zato menim, da je pomembno, da se povežejo različne mreže. Ne dvomim, da umestniki med končnimi upravičenci in EIB in EIF dobro opravljajo svoje delo, ampak mogoče bi bilo treba vzpostaviti nek mehanizem za to, da se podjetja, ki želijo iti naprej, spodbuja, da rastejo in da bodo ta podjetja lahko na svoji poti našla svoja, eh, svojo pot. Mogoče bi Mark Duš lahko nam še kaj povedal. Hvala, gospa Avis. Jaz vodim program RSFF pri Evropski investicijski banki in imam tudi manjšo odgovornost pri EIF. Skupaj s kolegi EIF in eh, Evropsko komisijo sem pripravil program RSI za MSP-je in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo leta 2011. Strinjam se z vami, da je pomembno vključiti tudi druge nefinančne mreže pri napotitvi projektov za možno financiranje. To je zelo pomembno. Banke in skladi izvajajo veliko dejavnosti, konferenc, delavnic in podobno za ozaveščanje o trgu. Tam poskušamo ljudi čim bolj seznaniti z mehanizmi za porazdelitev tveganja. Seveda pa je Evropa velika in ne moreš v kratkem eh, tega zelo na hitro predstaviti. Veliko ljudi pač eh, se ne zanima tako za financiranje, osredotočajo se najprej na inovacije, ne razmišljajo pa o tem, kako bi to spravili na trg. In to je problem problem eh, z nefinančnimi posredniki je, da predlagajo veliko projektov, ne nosijo pa tveganja. Naprimer, FEI ima en posredniški projekt preko eh, posrednika, ki ima posredna jamstva preko EIF, EIF je vključil podjetje, ki dolo, do določene mere tudi nosi tveganje, kajti tudi eh, pri sodelovanju z nami morajo sode, tisti, ki sodelujejo, nositi del tveganja. Kar se tiče EIB, mislim, da razvijamo zelo dobre stvari in glede na velikost bank in glede na to, kako delujejo že desetletja, je jasno, da je to bolj namenjeno večjim podjetjem in da so zneski posojil nekoliko večji. Zato ne moremo takoj biti učinkoviti pri zagotavljanju majhnih posojil majhnim akterjem na trgu. Zdaj pa imamo projektni pilot GIF, pilotni projekt za manjša oziroma za srednje velika podjetja do 3000 eh, zaposlenih. s tem inštrumentom dosti hitreje pridemo do rezultatov in se dosti hitreje odzovemo na popraševanje podjetij. Lani oziroma v dveh letih in pol smo to povečali za dvakrat, projekti pa so vredni od 10 do 15 milijonov evrov, potrebujemo pa približno dve leti pa pol od prvega kontakta do podpisa pogodb. v prihodnih letih želimo takih stvari narediti od 20 do 25 in um, od 300 do 400 milijonov evrov na leto želimo temu nameniti tem srednje velikim podjetjem in mislim, da bomo to uspeli narediti skupaj z Evropsko komisijo. Obstaja velik interes za to, da bi te projekte uspešno izvedli in imamo naprimer MCI umestnika, s katerim potem eh, trenutno razpravljamo štirimi, petimi bankami, ki bi lahko pokrile približno tisoč podjetij srednje veliko tržno kapitalizacijo v prihodnjih letih. Seveda pa je zelo težko to razširiti po celi Evropi v zelo kratkem času, sploh če vemo, kako velik inštrument je to. Uh, je pa to šele začetek, treba je rasti, treba je poskušati pokrivati vse te, ki imajo zelo dobre strategije za raziskave in razvoj, imajo pa bolj občutljivo financiranje. In to je tudi cilj EIB-ja, da se zagotovi, da ne, pride do podjetij, ki, da, da ne pride do propada podjetij, ki nimajo sredstev, imajo pa odlično strategijo. Hvala. Hvala. Želite ponovno besedo? Izvolite. Hvala. Malo časa imamo. Poskušal bom skrajšati vprašanja. Imam pa še vprašanje v zvezi z ocenjevanjem ponudb. Seveda tukaj gre za vprašanje tehnologije, potem je tukaj še. Eh, potem z vidika upravljavca port, eh, tveganja je to lahko bolj tveganjo. Torej, kako se to tveganje ocenjuje pri EIB in EIF. In potem še vprašanje o geografskem ravnovesju. kar se tiče osredotočanja na tisoč teh uh, podjetij srednje veliko tržno kapitalizacijo. Prej je bilo 10 odstotkov tak, uh, orodjarskih podjetij v Nemčiji, zdaj pa se cilja 5 odstotkov. Potem imamo še nekaj ostankov od uh, letalske industrije in tudi tukaj je velik, vel, veliko sprememb. Torej, zanima me, kakšno je vprašanje geografskega ravnovesja za tem sektorskim pristopom. Moje vprašanje je naslednje. Videli smo nekaj zaves regiji, kjer obstajajo velike potrebe po financiranju, ker so finančni trgi v slabem eh, stanju, pričakovanja o Bazlu 3 pa zelo visoka. torej vprašanja ocene EIB in ocene tveganja za šipkejše države, ki so pa vseeno, oziroma manjše države, ki so pa še vseeno uh, zelo pomembne. Vaša, vaš zemljevid je zelo zanimiv, ampak če se natančno pogledajo številke, se osredotočamo zelo na velike države, manj pa na manjše. Zlasti na manjše države na jugu. In še zadnje vprašanje v zvezi z interakcijami, v zvezi z kapitalizacijo januarja sem bil v Kaliforniji, država Kalifornija je ponudila 100 milijonov dolarjev in potem povabila kapitalske sklade v silikonsko dolino, v Silicijevo dolino in eh, koliko ljudi je bilo tam, mislil bi si, da ne gre samo za 100 milijonov dolarjev, ampak za veliko več. In če torej vprašam, ali imate kaj v zvezi z IKT, kar bi bilo osredotočeno na MSP-je in če bi jim mi ponudili 100 milijonov, um, kakšen bi bil odziv in kaj bi bilo najbolj zanimivo, kdo bi vodil ta portfelj. In kaj je bilo še zanimivo v Kaliforniji? Proračunsko je bila v težkem položaju, pa je vseeno spodbujala tako sodelovanje in take naložbe, ki imajo visoke vzvode. In šlo je tudi za to, kako voditi take sklade v prihodnosti. Torej, ali Ima EIB kakšne ideje, kako bi lahko vključila zasebni sektor v vodenje dolžniških ali lastniških portfeljev v prihodnost? Thank you, Mr. Taylor. Um, <laughs> Hvala, gospod Taylor. Your first question, got... Glede prvega vprašanja, tveganja in uh, bonitetne ocene EIB, lahko rečem naslednje. Včeraj je Moody's potrdil naš, eh, našo oceno trojni A. Smo stabilni. Imamo tudi proračun za posebne aktivnosti, ki ga vsako leto določijo direktorji. Lani je bil v višini 5 milijard evrov. V RSFF smo uh, lani zbrali za 3 milijarde evrov podpisov. Pred manj kot desetimi leti, ko sem tam začenjal, je bila posebna aktivnost 500 eh, milijonov, danes imamo 30 milijard. Tako se je spremenilo vse skupaj. Več je kapitala, to je pomembno ampak lahko potrdim, da glede na velikost proračuna za posebne aktivnosti in glede na ulogo RSFF-ja lahko povem, da bomo tudi v prihodnosti lahko sprejemali ustrezno tveganje eh, v okviru tega programa. Naš upravni odbor nam je omogočil, da nadaljujemo dejavnosti tako, kot smo to počeli v zadnjih dveh letih kar pomeni, da bomo veliko sredstev namenili tudi komisiji, ker drugače ne bomo dosegli ciljnih številk, eh, kar pomeni eh, več kot 30 milijard eh, evrov financiranja v primerjavi s trenutnimi 14 milijardami. Proračun se širi v naslednjih sedmih letih tudi s pomočjo naših lastnih prispevkov. To je pomembno. Drugič, pokritost držav. Vaše drugo vprašanje. Države, ki se soočajo z največjimi težavami, omenili ste naprimer Portugalsko, ki niso tako aktivne, torej, lahko bi omenili tudi nekatere države v vzhodnji Evropi. Obstaja povezava med velikostjo države in eh, velikostjo projekta, ki ga lahko financiramo če vzamem primer Portugalske, tam ni veliko inovativnih podjetij, če pa obstajajo, so precej majhna. Imeli smo en poskus v preteklosti, ki je doživel neuspeh, zato ker nismo prišli do dogovora. Vodja tega podjetja je raje podal eh, jamstvo, tako da ga nismo mogli vključiti v RSFF s pomočjo eh, GFI in eh, drugega instrumenta bomo lahko eh, rešili vprašanje potreb majhnih podjetij. Pri GFI imamo eh, portugalska podjetja že v pripravi. Mislim, da dve takšni podjetji. Za eh, posojilo v višini 50 milijonov eh, bi morali imeti preveč dela, to ni dobro niti za eno, niti za drugo stran. Imamo pa tudi države, kakršna je Nemčija ali pa Belgija, ker to ni važno, ampak za manjše države imamo manjša projekte. Mislim, da imamo na voljo ustrezna urodja za to, da razvijemo eh, ustrezne sisteme. Mislim, da lahko pokrijemo kakšnih 30 eh, držav v naslednjih sedmih letih, namesto teh 23. V eh, državi na Balkanu, na primer, pa bo težko najti neposredne dogovore o uh, eh, RSF. Ne moremo pa seveda sami izumiti nekega projekta, to je jasno. Projekte moramo najti. Nažalost, nimamo več časa, pravi predsedojoči. Uh, verjetno imate še kakšne pametne komentarje, ampak morda bi se lahko z gospodom Elerom srečali na štiri oči. Seveda. Gre za to, da eh, so v kabinah eh, gruče žejnih tolmačev, skoraj nevidni so, ampak bistvenega pomena za naše seje. Pravičujem se, ampak končati, moram naprej bi se zahvalil kolegu Odiju za prijazne komentarje na to, gospa eh, Avis, gospod Steven in gospod eh, Malov ter tudi eh, gospod na koncu, nisem ujel vašega imena. Hvala za vaše predstavitve in za odgovore. To je bila zanimivna, zanimiva seja. Upam, da se bodo kolegi in kolegice strinjali. Naslednja točka. Razno Nihče nima nobenega predloga za točko razno. Naslednja seja pa nas čaka 10. aprila zjutraj v četrtek, ko bomo sodelovali z drugimi odbori eh, in imeli javno predstavitev o eni izmed teh pobud državljanov. Če je to vse, s tem zaključujem sejo. Vsem pa želim dober tek. Hvala.